Uh, Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Vidim, da so najpomembnejši poslanci že tukaj, zato predlagam, da kar začnemo. Prva točka na dnevnem redu je dopolnjevanje zakonodaje EU v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU gre za poenostavljeni postopek v okviru člena 50.2 oziroma 52.2, to pomeni, da bo poročevalka vložila predloge sprememb do 12. oktobra, 30. oktober je rok za vložitev ugovorov in če ugovorov ne bo, bo poročilo sprejeto 31. oktobra besedo dobi poročevalka Marlene Mici. Izvolite, hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Gre za poročilo, ki je povezano z Brexitom. Brexit nas čaka kmalo, praktično že jutri. Vse institucije poskušajo, kolikor je le mogoče, zmanjšati učinek, ki ga bo izstop imel na Unijo in na Združeno kraljestvo. Zato je dosje kot je takle potreben in zato uporabljamo tudi poenostavljeni postopek. Časovnica je zelo ambiciozna, upamo, da bomo do konca 2018 zadevo zaključili poskušamo dopolniti zakonodajo o homologaciji in poenostaviti pogajanja o izstopu, tako da bi v bistvu dopolnili sporazum o izstopu. Kot del pogajalske skupine parlamenta bom poskušala pač ustrajati pri tem in poskušala bom biti tudi čim krajša. Zakonodaja, ki zahteva, da so odgovorni tako organi kot tudi proizvajalci, je naslednje vrste. To pomeni, da bodo organi za homologacijo v EU lahko izvajali vse preizkuse, ki so pomembni, preden prevzamejo homologacijo iz Združenega kraljestva. To pomeni, da se bomo poskusili izogniti temu, da bi spet prišlo do škandala Dieselgate, da je prizadel institucije in tudi javnost je bila zelo šokirana. In s tem ne spreminjamo zakonodaje o homologaciji, ki trenutno velja. In zato bomo preučili smernice o brexitu, zato da bomo razumeli, kakšno prehodno obdobje bo veljalo. Tretjič, zagotoviti bomo poskusili minimalen dostop do trgovine in do storitev kajte, če tega ne bi bilo, bi zadeve bile bolj zapletene. Torej, Brexit seveda pomeni bolj omejen dostop do trga, ja, ampak to ne pomeni, da ne bo več proizvodnje ali trgovine. Zato bomo storili vse, kar lahko, zato da poskrbimo, da bodo izdelki, ki bodo proizvedeni v okviru zakonodaje o homologaciji EU, še vedno v prodaji do konca tega prehodnega obdobja ta dosje ne bo spremenil razumevanja homologacije, vendar zagotavlja element pripravljenosti, kajti to je nujno zaradi časovnih omejitev. Še vedno pa želimo imeti pogajanja za to, da bi avtomobilska industrija imela element pravne gotovosti, ki je brez tega ne bi bilo. Zato vas vse prosim, da razumete, da je to poročilo, zelo časovno občutljivo. In ponavljam, naš namen je, da zagotovimo regulatorno skladnost in nadaljevanje poslovanja s čim manj motnjami. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci. ALS, e Andreas, v imenu Ruže. Izvolite. Hvala kolegice in kolegi kolegice tu žal danes ni, je pa poročovalka v senci. Najprej hvala, da ste se odločili za obravnavo tega dosija in prosila me je, da dodam naslednje. Glavni cilji bi morali biti po našem mnenju naslednji. Hitro in učinkovito moramo delati, zato da bodo podjetja na obeh straneh imela čim manj pravne negotovosti, kar zadeva določbe in časovnico. Ruža prav tako pravi, da moramo upoštevati, da obstajajo tesne povezave med podjetji v Združenem kraljestvu in v EU. Zato potrebujemo učinkovite rešitve na obeh straneh, zato da ne bo prišlo do gospodarskih izgub. Drugič gospa Tun prav tako meni, da sprememo ustrezne varnostne ukrepe in naši ukrepe morajo biti čim bolj koherentni in v skladu z pogajanji od, o Brexitu zagotoviti pa moramo enake možnosti za vse. In še bolj specifično, najti moramo učinkovite rešitve za specifične sektorje. Vedeti je treba, da moramo poskrbeti, da časovnice ne smejo biti prekratke, kajti to bi kaznovalo podjetja. Naprimer, pomisliti moramo na vozila, ki so na zalogi ali ki bodo v proizvodni verigi, ko bo prišel Brexit, naprimer. Mislim, da je kolegica iz vrst socialistov dejala prav to, zato lahko mi podpremo poenostavljen postopek. Hvala. Hvala lepa. Ekar ni imenoval poročevalca v senci. A, dan, v redu, izvoli. Hvala lepa. Jaz, jaz sem poročevalec v senci. Seveda. Ne želim preveč mešati štreno, ker sem pač britanec. Ampak v redu. Mislim, da ta pristop strani komisije zadev ne bo olajšal, kajti izbrali so najbolj zahteven pristop za podjetja na obeh stranih. Lahko bi se odločili tako, da bi vsaka homologacija, ki jo odobri organ v družnem kraljestvu, dokler je v EU, pač, da bi vsaka taka homologacija bila veljavna. Zdaj pa komisija želi naslednje. Vzemimo češki avto, ki je iz dela na češkem, strani čeških delovcev, pa ga ne smejo prodajati zaradi tega novega pristopa. Mislim, da bi Evropska unija ali komisija lahko izbrala lažji pristop, pa ga niso. Dobro. Samo nekaj v zvezi s tem vprašanjem. Gre za vozila, ki so proizvedena, ampak niso dana na trg pred izstopom, če ne bo dogovora o brexitu. Upam, da do tega ne bo prišlo. Podoben primer že velja za vozila ob koncu serije. To velja, če je vozilo proizvedeno, pa potem vse homologacije oduzame, vendar velja, dokler vozilo še ni bilo dano na trg. Potem pa še vprašanje delov in elementov, ki so bili proizvedeni, pa niso bili dani na trg. Mislim, da bi za te enote moralo veljati nekaj podobnega. Svet razmišlja o delni rešitvi, da bi ti izdelki lahko bili dani na trg do izstopa, ampak to ne reši problema na celovit način poročevalka bi lahko razmislila o bolj funkcionalni rešitvi, tako kot velja za vozila ob koncu serije. Naprimer, da bi imeli neko nadomestno homologacijo, s tem bi odpravili kakršnokoli podaljšanje ali kakršnekoli težave. Ta homologacija bi lahko bila omejena časovno, naprimer, lahko pa bi homologacija veljala uh, glede na diskrecijsko pravico homologacijskega organa in tako naprej. Kakorkoli že, mislim, da je dobro, da ne pride do podvajanja in težav pri označevanju sestavnih delov. Upamo, da boste to lahko upoštevali, da bomo sprejeli ta varnostni ukrep, če slučajno Združeno kraljestvo ne bo. Uh, doseglo dogovora. Vem pa, da je Agni tukaj, on je iz UKIP-a in prepričan sem, da imajo oni mnogo bolj poglobljeno analizo tega, kar nas še čaka. Hvala, vesela sem, da je moja država tako znana po proizvodnji avtomobilov, ampak samo da boste vedeli, mi smo Republika Češka ali Češka. Jasenko, Alde, Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z gospodom Daltonom, da to ni najbolj preprost pristop, ampak strinjam se s komisijo, da je pač tak pristop potreben. Včasih sem kritičen, ampak tokrat je to, po mojem mnenju, edina rešitev za ta problem. Ne bomo zdaj govorili o tem, zakaj ste se odločili, da boste zapustili EU. Ne bomo iskali krivca. Ampak naj začnem znova. Proizvajalci, ki dobijo homologacijo v, EU, v Združenem kraljestvu, ki so jo dobili v preteklosti, bodo potrebovali novo homologacijo. To velja za avtomobile, ki so že v proizvodnji, zato da bo skladnost neprekinjena, zato da bi imeli dostop do trga skupnosti. Ampak homologacija danes ne omogoča te možnosti. Trenutno ni mogoče, da en organ spremeni homologacijo drugega organa. In to je vprašanje varnosti, kaj ti, če se bo nekaj zgodilo, mora nekdo biti odgovoren. Če sprejmemo homologacijo nekoga drugega, potem, potem bi to bilo neumno. A bom jaz odgovarjal za vašo homologacijo? Ne. Mislim, da komisija ubira pravo pot. Torej, organe za homologacijo morajo še enkrat preučiti vloge, tako da bo potem gotovo, da če se nekaj zgodi, bodo te homologacijske agencije, homologacijski organi odgovorni za to, kar se je zgodilo. Dobro, ne bom se spuščal v razpravo zdaj. Kdo in zakaj ste se odločili zapustiti EU. Pozdravljam ta predlog in nov homologacijski organ bo odgovoren za celoten proces. To pomeni, da bodo preverjali skladnost vozil, ki so že v uporabi, vozil, ki so že na trgu. In mislim, da je to zelo pomembno, kaj ti Brexit uvaja pravno negotovost in to ni dobro za podjetja, to ni dobro za potrošnike in mislim, da gre še enkrat za vprašanje varnosti. Strinjam se, da imamo tukaj poenostavljeni postopek, kajti nujno je, da tak zakonodajni akt sprejmemo čim prej. Velikih sprememb k predlogu komisije ne bi uvajal predlog spremembe Envi je dober, tam je navedeno, da homologacija v Združenem kraljestvu postane neveljavna takoj, ko začne veljati homologacija EU ali ko zakonodaja EU ne velja več v Združenem kraljestvu. Predlagam, da podpremo predlog komisije in upam, da bomo čim prej lahko ta dosje tudi zaprli. Hvala. Pascal Durand. Madame la présidente, bah, très rapidement parce que... Voilà. Zelo na kratko se oglašam, zato ker se načeloma strinjam s tem, kar je povedal gospod Selimovič. Ne bom vsega ponavljal, prav tako se strinjam s gospo Mici. Vidim pa kaj vse je že dosegel dan na področju homologacije vozil in vse, kar smo začeli že izvajati, eh, ponujam preprosto rešitev. Naj Združeno kraljestvo še naprej spoštuje evropske predpise, za katere si se boril tudi ti. Problemov ne bo, situacija bo ekvivalentna, tako da bo to dobro. Tako za vsa podjetja v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, dobro pa bo to tudi za potrošnike. Ne vem, kaj misli gospod, eh, ki sedi za menoj, ampak glede na vse delo, ki ste ga uložili v te doseje v zakonodajni fazi, bi bilo škoda, da potem kasneje ne bo ekvivalentnosti. Sam bi se vsekakor boril za to, da bi, bile, da bi bili ekvivalentnosti. Uh, Hvala. Zdaj pa govorniki v lastnem imenu. Najprej gospod Wolf. Hvala, gospa predsedujoča, to je bilo pa hitro. Kratek komentar za komisijo in odbor. Komisija podaja predlog, ki je naslednje vrste. Proizvajalci EU dobijo homologacijo v Združenem kraljestvu, zato da pošljejo proizvode v EU, potem pa bodo potrebovali homologacijo EU. 18 let sem delal v industriji finančnih storitev. In s predsednikom ESME smo o tem govorili v odboru Econ včeraj. In obstajajo strukture, kjer bi lahko sprejeli homologacijo za določene storitve in to bi lahko veljalo tudi za določeno blago s pomočjo organizacije v tretji državi. Naj vam podam primer iz finančnih storitev. V finančnih storitvah je svet povezan med seboj. Gre za delnice, obveznice in izvedene finančne instrumente. EU priznava, da imajo ZDA jasen način za nadzor preko CFTS-ja in SCE-ja. In ta pravila so včasih enaka ali podobna, včasih pa različna od EU. Še vedno pa mora prihajati do čezmenih transakcij, zato da lahko storitve delujejo v obeh državah. Torej, delnico lahko kupiš v eni državi, v tem se to zabeleži v drugi in tako naprej. EU ima memorandume o razumevanju in ti memorandumi, mislim, da jih je okrog 400, zadevajo EU in tretje države, večinoma velike države kot so ZDA. Tudi, če ne bi na koncu dobili dogovora o brexitu, bi komisija lahko pripravila memorandum o razumevanju. Memorandumi so precej preprosti. Navedejo predpise iz ZDA, navedejo predpise iz EU, potem pa se potegnejo ekvivalence. To je zelo hitro in tudi učinkovito, kaj te pravila v EU so praktično identična pravilom v Združenem kraljestvu. Leta 2020 naj bi začel veljati sporozum o izstopu in če bodo pravila skladna, potem bi se ta pravila lahko izvajala do 31. decembra 2020, 20, naprimer. To je pač samo primer tega, kaj Evropska unija počne na drugih trgih. Hvala, zdaj pa gospod Agnew. Hvala. No, Daniel me je malce potunkal. Ampak eh, nekaj bom povedal odboru, če je kdo odgovoren za Brexit, to prav gotovo ni on. Ni pošteno, da je ga vsi tako nosite po zobeh zaradi tega, bodite jezni raje name. Vesel sem, da odbor to resno preučuje. Komisija se resno ukvarja z brexitom. Ne, nergaje več, joj, lepo bi bilo, če bi ostali in tako naprej. Ne, dobro je, da zdaj dejansko razmišljate o tem, da poskusite rešiti vse te majhne probleme danes dopoledan sem uporabil termin vzajemno priznavanje in ste se mi smejali, ampak tudi tokrat bi lahko veljalo podobno. Vzajemno priznavanje imamo z ZDA, Kanado, Avstralijo, Izraelom. Precedens obstaja in mislim, da bi ga morali uporabiti. In na koncu še nekaj. V Britaniji želimo kupovati vaše izdelke. Ne želimo se izolirati, mi še naprej želimo kupovati vaše izdelke. In mislim, da bi vsem koristilo, če bi na to gledali takole. Hvala. Hvala. Zdaj pa Lucy Anderson. Hvala. Nekateri še nismo obupali nad tem, da bi ustavili Brexit in da sploh ne bi bilo sporazuma o Brexit izstopu. Strinjam se z Paskalom, ko pravi, da bi bilo najbolj preprosto, če bi se preprosto vsi držali standardov. Tukaj imamo na srečo mednarodne standarde na tem področju in to bo zelo koristilo. Vendar ta razprava, kot številne druge, pač izpostavlja neumnost celotnega tega projekta. Ni v nacionalnem interesu, da zapustimo EU, oziroma ja, da zapustimo EU, Tudi če bomo na koncu dobili sporazum, ki obravnava vsa ta vprašanja, moramo vedeti, da bo zakonodaja še vedno veljala in tudi če bo teoretično veljala še vedno na enak način, se bodo pojavljala vprašanja glede izvrševanja. Kaj pa sodna praksa, če bo Evropsko sodišče 5, 6 ali 7 let kasneje? podalo sodbo v zvezi s tem. Kaj se bo zgodilo? To je vzrok za zmedo, tako za nas, kot tudi za vas. Škoda, da moramo imeti to razpravo, ampak mislim, da res nismo na najboljši poti. Na koncu pa Catherine Styler, da bo lepo zaokrožila te. Hmm, ta britanski krok razprave. Jaz sem podpredsednica odbora in tudi jaz želim povedati, da se še nismo vsi predali v zvezi z Brexitom. Tukaj smo v odboru za skupni trg, to je zelo pomembno in če zapuščamo EU, potem si želim, da bi moja država ostala v skupnem trgu in tudi v carinski uniji zaradi varnosti. Varnost je zelo pomembna. V odboru Econ sem delala na področju zakonodaje glede vzajemnega priznavanja v zvezi z zavarovalniškimi proizvodi. Ampak ti izdelki so popolnoma drugačni od avtomobilov. Avtomobili so ključnega pomena za državljane, zato smo postavili tudi najboljše varnostne standarde, zato ker pač sodelujemo. Da, nekateri v odboru so se odločili, da bodo za Brexit, tisti ki so glasovali za Brexit, se vsi prav gotovo niso zavedali, kakšen kaos nas bo čakal. Ampak tukaj smo. No, kdo ve, kaj se bo zgodilo še v teh šestih mesecih, bomo videli. Strinjam se s gospo Mici, podpiram jo pri njenem delu in povedati vam želim, da smo si kolegice in kolegi dolgo leta prizadevali za to, da bi na skupnem trgu bili varni, izdelki za naše državljane in zato je skupni trg tudi tako dragocen. Hvala. Zdaj pa Jovana Čikovska iz komisije, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za komentarje. Zanima me, ali imamo čas za predstavitev. Hvala. Kratek pregled besedila, ki smo ga pripravili. Poskusila bom odgovoriti tudi na nekatere komentarje, na nekatera vprašanja, ki smo jih slišali. To je kontekst. Ko bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, zakonodaja EU tam več ne bo veljala in Združeno kraljestvo bo tretja država za avtomobile so posledice naslednje. Homologacijski organi, ki so odgovorni za to, da lahko avtomobili vozijo po cestah. Homologacijski organi iz EU eh, e ne bodo več pristojni v Združenem kraljestvu in zato želimo s tem pregledom rešiti, predlogom rešiti prav ta problem. Pripravljamo se torej na Brexit, ne da bi predpostavljali, kako bodo potekala pogajanja. Zakonodaja mora biti zastavljena tako, da upošteva pravni kontekst, pa tudi politični kontekst in pogajanja. To je najboljši predlog, ki ga je bilo mogoče doseči. Zakaj potrebujemo tak predlog? Zato, ker trenutni okvirni sporozum ne omogoča gladkega prehoda iz trenutnega stanja in eh, do stanja Brexita. Štiri ali ne je na dnu opisujejo, kakšen je problem s trenutnimi pravili EU, torej gre za vsega, nove homologacijske vloge, gre za ponovno uporabo testnih poročil in gre za zahteve v zvezi z novimi vozili, zato da bodo proizvajalci imeli enake možnosti in na koncu seveda še odgovornost homologacijskih organov v zvezi s tem, kaj se potem zgodi z vozilom. Tukaj vidite kako potekajo priprave na razpravo. Zadnja alineja je relevantna, zato ker si moramo pogledati dogovor o izstopu, ker je tam že nekaj določb o tem, kako postopati v našem primeru. Upoštevati je treba pogajanja in tudi seveda sporazum o izstopu. Kaj je vsebina predloga? Gre za dopolnjevanje obstoječih pravil, gre za torej, dopolnitev. To pomeni, da veljajo pravila razen novih določb, ki jih uvajamo tukaj. In ta predlog je začasne narave, na neki točki ne bo več veljal. In kaj to eh, pokriva? To pokriva vozila, sisteme, komponente ali tehnične enote. In to vključuje tudi motocikle ter uh, drugo. Naprimer opremo za delo v gozdovih. Na tej prosojnici lahko vidite pomembno pravilo. Trenutna zakonodaja ne omogoča še ene vloge za isto vozilo, zato potrebujemo novo zakonodajo, kaj ti proizvajalec lahko uloži novo prošnjo za homologacijo in jo bo potem tudi dobil. To je ključno pravilo za to uredbo proizvajalci bodo morali izpolniti vlogo pred iztekom prehodnega obdobja, če bomo dobili prehodno obdobje. In preverjanje ne pomeni homologacije. Organ mora izdati homologacijo. Element, ki je pomemben za to, kar je povedala poročevalka. Predvidevamo, da se bodo lahko homologacijski organi zanašali na obstoječa pravila, vendar v primeru dvomov lahko novi homologacijski organ izvede vse preizkuse. To pomeni, da bodo homologacijski organi imeli proste roke, pri tem, ko se odločajo, kakšne preizkuse želijo izvesti. Ampak določba je namenjena temu, da bi olajšali prehod za proizvajalce. Nove homologacije bodo izdane za nova vozila, zato da bodo možnosti ostale enake za vse proizvajalce. Kdaj začne veljati nova homologacija? No, ne govorimo o prenosu, govorimo o novih homologacijah. To je zelo pomembno. Kaj je ti? Navedeno je, da tista vozila, ki jih spremlja nova homologacija EU27, bodo upoštevana tudi strani tega novega organa. To pomeni, da bodo obstoječo homologacijo upoštevali in spoštovali organi, naprimer v Nemčiji ali na, na Mačarskem. To prosojnico vam bom nekoliko poenostavila. Prevzeti je treba odgovornost za hm, novo izdane homologacije, ampak obstajajo primeri, ko so homologacije že neveljavne, ko imamo vozila naprimer na trgu, ampak homologacija ni več veljavna. In to je določba, ki želi poskrbeti, da ne bo prišlo do novega dieselgata. To pomeni, da želimo zagotoviti dodatno jamstvo, da bo ta predlog omogočil, da bodo vsi mm, proizvodi, ki so na trgu in ki so imeli homologacijo odprej, predmet ustreznega spremljanja. Na koncu še nekaj. Svet je začel z delom na besedilu Julija. Smo pri koncu. Novo besedilo je že skoraj pripravljeno, ampak svet je podprl predlog komisije, izboljšali so določena pravila, ampak pristop in koncept ostajajo. In na koncu še nekaj, kar zadeva vzajemno priznavanje. Vzajemno priznavanje je načelo, ki ni veljalo v pogajanjih, zato na osnovi tega ne moramo pripravljati zakonodaje. Zato mi predlagamo to kot najbolj preprosto rešitev za proizvajalce. Hvala. Thank you very much for the presentation and clarification. Najlepša hvala za predstavitev in tudi za pojasnila nekatera še odprta vprašanja. Marlen, želite spet besedo? Ja, izvolite. Hvala eh, predsedujočem, hvala tudi komisiji za podrobno razlago trenutnega stanja. Nekaj eh, moram še povedati, treba je poštevati komentarje številnih drugih eh, kolegov, ampak eh, zdi se mi, da vseeno delamo v isto smer. Izogniti se, se želimo nejasnostim, želimo preprečiti morebitna eh, tveganja za podjetja in tudi za potrošnike. To je najpomembnejše. Mislim, da so tudi trialogi to pokazali in naj na zadnje tudi današnja razprava. Hvala. Najlepša hvala. Kot sem dejala, bomo oziroma pričakujemo vaše predloge do 12. oktobra. E, rok za morebitne e, odgovore pa je 30. oktober. Tako, zdaj pa gremo naprej. Naslednjo točko to pa je zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in izvajanje obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti. Besedo bom kar takoj predala sebi, kaj se, kaj ti sama sem poročeval, kaj se ta dosje. Um, in mu kar dejala, da morda direktiva o zavarovanju motornih vozil ni nekaj, kar bi zvenelo zelo zanimivo, ampak zavarovanje vozil je povezano z precejšnjim številom evropskih državljanov. Pa naj si bodo to manjše kozmetične poškodbe na avtomobilih ali pa resne težave z njimi. Avtomobilsko zavarovanje je korektiv, ki zagotavlja ustrezno delovanje sistema in ki um, omogoča tudi uh, varnostno mrežo, kajti danes smo lahko vsi, nažalost, eh, udeleženi uh, v prometno nesrečo ali pa se nam pokvari avto. Na podlagi te direktive lahko zdaj državljani svoje avtomobile eh, uporabljajo po celotni Evropski uniji, prečkajo meje in ne rabimo več dokazovati, da je naše vozilo zavarovano. Zaradi te zavar eh, direktive lahko tudi na podlagi uh, medsebojnega priznavanja do dobimo povrnjene stroške, če doživimo nesrečo v drugi državi članici, pa naj si bo to na poslovnem potovanju ali pa zasebnem. Uh, Gre za direktivo, ki nam tudi omogoča prosto gibanje po celotni Evropski uniji, enako velja za naša vozila in to na podlagi plačila enotne premije. Kar zadeva samo direktivo, sem vesela, da eh, direktiva v 99 odstotkih dobro deluje, ne pa vedno. Še vedno obstaja manevrski prostor, še vedno lahko to izboljšamo in zato se je komisija tudi odločila za nov predlog. Dejansko gre za pet sprememb na področju očkodnin žrtvam prometnih nesreč ali pa v primeru uh, stečaja zavarovalniškega podjetja, potem drugič ustrezno uh, harmonizirano uh, kritje, tretjič preverjanje ustreznega zavarovanja strani drugih uh, člav, držav članic, potem morebitne, uh, morebitno preverjanje uh, eh, podarjenih zavarovalnih pogodb, stranje nove zavarovalnice in pa petič preverjanje, ali je uh, eh, zavarovano vozilo dejansko ustrezno zavarovano. V praksi smo doživeli samo dva velika stečaja zavarovalniških družb v Evropski uniji, pred nekaj leti v Irskem in nedavno v Bolgariji. Eh, stranke teh dveh zavarovalnic pa niso dobile nazaj svojega denarja, čeprav so bile do tega upravičene. Zgodilo se je celo, da je neko podjetje oziroma neka zavarovalniška družba iz ene od držav članic eh, pobralo denar in eh, nikoli ni odgovarjalo svojim strankam. Z novim predlogom želimo morebitne podobne uh, primere pokriti in jih nekako rešiti z skupnim skladom, iz katerega bi bili potem plačani, poplačani oškodovanci. Minimalna uh, stopnja zavaranja mora biti v celotni Evropski uniji poenotena. Gre oziroma ugotovili pa smo, da nekatere države članice zaradi prehodnega obdobja dejansko ponujajo zniženo stopno jamstva v določenih primerjih, kot je to odpisano z zakonodajo. To, to, to pomeni, da uh, zavarovanci v določenih državah članicah v primeru nesreče ne bi bili na voljo do enakega zneska kot to v drugih. Komisija s tem predlogom to popravlja po trenutno veljavni zakonodaji je tudi nezakonito uh, eh, morbitno uh, eh, ustavljanje voznikov strani policije ali drugih organov in preverjanje, ali so vozila zavarana ali ne. Zdaj pa eh, lahko zaradi vedno bolj uh, razširjene uporabe uh, skenerjev, registerskih tablic, sistem omogoča sistematično preverjanje ustrezne zavarovanosti vozil, brez da bi vozilo zav, um, ustavili. To je možno storiti med vožnjo. Menim, da je to predlog, ki lahko sistem izboljša. Zato ga pozdravljam. Vse, kar bo, kar bo uh, zmanjšalo število nezavarovanih vozil na naših cestah, je dobro in takšne predloge moramo podpreti. Seveda pa mora biti predlog še bolj ambiciozen, ko gre naprimer za zaščito zasebnosti voznikov oziroma zavrancev Evropske unije. Če bodo države članice uporabile te ukrepe, potem mora direktiva vsebovati tudi ustrezna eh, pravila z področja varstva podatkov. Približno eno vozilo od stotih, eh, ki se jih preverja, ni ustrezno zavarovano. To pomeni, da se 99 voznikov vozi z ustrezno zavarovanimi vozili in njihove osebne podatke pri pretovrstnem vrstnem samodejnem preverjanju treba takoj izbrisati. Nekateri se verjetno spomnite razprave iz leta 2011, ko je Danska prvi začela skenirati registrske tablice vozil, ki so prečkale dansko mejo. Od takrat naprej vedno večje število držav uporablja to vrstni način skeniranja za ugotavljanje morebitnih prometnih prekrškov. Enako velja tudi za skeniranje primerov zavarovanja. To lahko deluje samo, če obstaja ustrezna izmenjava informacij o zavarovalnih podatkih med državami članicami. Vsako skeniranje tablice še ne pomeni, da lahko sistem dejansko prepozna ustrezno eh, zavarovanje vozila ali ne. To pomeni, da moramo ukrepiti izmenjavo informacij med državami članicami. Hvala Bogu, tak sistem že imamo in sicer z direktivo 2015, ki olešuje čezmejno in izmenjavo informacij povezanih z cestno-prometnimi prekrški. To pomeni, da moramo zdaj v sistem unesti eh, še ustrezno preverjanje zavarovanja, poleg vseh cestno-prometnih prekrškov, ki se že preverjajo. Uh, spremenjena direktiva bo to storila. Kot nekdo, ki eh, se je preselil v drugo državo, se strinjam, da bi tudi v eh, državi, v kateri se trenutno nahajam in pa živim, morali imeti dostop do eh, moje kartoteke iz preteklosti, če je nekdo storil kakšne prometne prekrške ali pa če, nekdo, če se je nekdo izkazal kot dober voznik, ki ni imel nesreče v zadnjih vem, 20 letih, potem mora tudi novo uh, zavarovanje oziroma nova polica to upoštevati in uh, s tem mi morajo omogočiti ustrezen bonus. Je pa res, da je število takšnih čezmejnih primerov zelo omejeno, vsaj zaenkrat. Vseeno pa moramo sistem nastaviti tako, da v primeru selitve lahko koristimo bonus tudi drugi državi, ne da bi kdorkoli bil zaradi tega diskriminiran. V zvezi s tem eh, poznamo tudi kar nekaj sodnih primerov pred Evropskim sodiščem. Eh, in sodišče pravi, da je vsako vozilo, ki se uporablja mm, v cestnem prometu oziroma kopenskem prometu in ni vlak, Ehm, v področju uporabe te direktive. Najširša možna interpretacija tega sistema pomeni, da naprimer Segway, motorna, oziroma e-kolesa, eh, hoverboardi in tako naprej, sodijo v področju uporabe direktive in morajo biti ustrezno zavarovani. Tudi električni skuterji, ki jih je vedno več, oziroma električni skiroji, bodo zajeti s to direktivo. Ampak države članice tega ne razumejo vse na enak način. Nekatere eh, na to gledajo drugače kot Evropsko sodišče in ne zahtevajo zavarovanja za ta vozila. Samo Finska, Švedska in pa Francija, naprimer, eh, zahtevajo od eh, takšnih provoznih sredstev, da so ustrezno zavarovana. Komisija meni, da je treba vse to zajeti. Potem pa lahko država članica uporabijo že obstoječe izjeme po četrtem členu in jih eh, posamično izuzamejo iz sistema. Jaz se s tem pristopom komisije ne strinjam. Čeprav komisija skuša to nekako eh, prikazati kot eh, manj pomembno kodifikacijo, recimo, eh, menim, da bi v praksi to pomenilo eh, izmikanje določenim pravilom, kaj ti lahko se zgodi, da bi morda um, prišlo do višjih premij za zavarovance, ki imajo registriranih več vozil, samo zato, ker se ukvarjajo um, z motošporti, ki jih zavarovalnica um, obravnava kot nekoliko bolj tvegane. Ampak um, razlikovati je treba med uh, avti na vozišču oziroma na cestah, uh, e-kolesi in pa naprimer uh, dirkalnike Formule 1. To so različne kategorije vozil. Nič, kar je v tej direktivi, ne sme zavarancev eh, ovirati pri sklepanju zavarovanj na način, kot to želijo. Seveda pa je treba pri tem upoštevati sisteme, ki jih države članice zdaj že poznajo. Jaz eh, bi osebno vse, ki, se, eh, ki imate in se vozite z e-kolesi, pozvala, da sklenete določeno obliko zavarovanja, naprimer zavarovanje osebne odgovornosti, ampak k temu nikoga ne smemo prisiliti. Komisija tudi predlaga morebitno spremembo 15. člena te direktive. Člene, eh, pardon, te spremembe bi lahko podprli, ampak samo če so tehnične narave. Komisija pa je obljubila, da se bo to zgodilo na omenjen način. Uh, Tako, to je to. Zdaj pa bi eh, med nami pozdravila naše goste, obiskovalce, študente iz Univerze v Gentu. Dobrodošli med nami v Evropskem parlamentu in tem odboru. Zdaj pa odpiram razpravo prosim za komentarje drugih poročevalcev v senci, oziroma v imenu političnih skupin. Ivan Štefanec v imenu ELS je prvi. Ivan, izvolite. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. Moj komentar podajam v imenu kolega Iržija Pospišil, ki danes ni tu. Treba je seveda okrepiti zakonodajo na področju zavarovanj, sploh v primeru, ko uh, gre za stečaje ali nesolventnost, insolventnost zavarovalniške družbe. Treba je tudi preveriti ustrezna, uh, ustreznost zavarovanj, preprečevati morbitne goljufije na tem področju in posledično prilagoditi področje uporabe direktive. Predlog komisije se mi zdi dober, temelji na pravni analizi, ki je ustrezna. Z mojega vzornega kota se mi večje spremembe ne zdijo potrebne. Morda je treba tu in tam kaj dopolniti oziroma dodatno pojasniti. Naprimer, eh, kar zadeva zaščito poškodovanih v prometnih nesrečah, bi lahko komisija imenovala ustrezen organ, ki bi preveril, ali so ti, te poškodovane osebe dobile ustrezno očkodino, tudi če bivajo na ozemlju druge države članice, kot pa ozemlju države, kateri so bili poškodovani. No, kajti v teh primerjih pogosto pride do nesodelovanja zavarovalnic, kar je treba popraviti. Predvsej predlaganih sprememb direktive bo treba še obravnavati. V primeru insolventnosti so stvari seveda jasne, ampak eh, zavarovalnice kljub temu morajo sodelovati z pristojnimi organi, zato da eh, oškodovanci dobijo ustrezen denar, ustrezna domestila. Strinjam se tudi z mislijo, da bi upoštevali eh, zgodovino posameznega zavarovalca in da bi morda lahko morbitne bonuse prenašali tudi na novo zavarovalnico v drugi državi članici. To je vsekakor pomembno pri izračunu novih premij. V zvezi s tem bom uložil nekaj manjših predlogov sprememb, da bi direktivo prilagodili omenjenim zamislim. Ob koncu bi dejal, da se mi zdi predlog komisije dobra podlaga za nadaljno razpravo. Moja skupina in jaz sam smo pripravljeni eh, biti konstruktivni in eh, si želimo, da bi lahko vsi skupaj ustvarili urodje, ki bo uporabno in tudi zanesljivo za vse zavarance Evropske unije. Hvala. Hvala. Sergio Koferati je na vrsti v imenu skupine SND, ampak ga ni, tako da bi se dobila Lucy. Hvala. Sergio prav tako ni z nami, zato bom govoril o njegovem imenu. Sergio in pa njegovo ekipo sem zelo tesno delal na tem pomembnem dosjeju in zahvaljujem se jim za sodelovanje. Sergio se res upravičuje za svoje, uh, svojo odsotnost, moral je oditi nazaj v Italijo zaradi nepredvidenega dogodka. Sergio in jaz se zahvaljujemo eh, poročevalki in pa kolegom ter kolegicam za prvo obravnavo tega zelo pomembnega predloga. Vaši pogledi so pomembni, kajti zanima naju, kako gledate na predlog in ali ga podpirate. Tudi eh, sam bom sodeloval pri obravnavi predloga komisije, ker želim zagotoviti, da bodo žrtve prometnih nesreč dejansko dobile ustrezno očkodnino. Imam pa nekaj predlogov. Predlog Evropske komisije vsebuje kar nekaj koristnih izboljšav ki bodo pomagali žrtvam prometnih nesreč. Naprimer, eh, sorazmerna, eh, ustrezna preverjanja eh, zavarovalnih polic se mi zdijo smiselna. To je četrti člen. Tudi člen 10a je zelo dober. Predlog mora vsekakor slediti pristopu minimalne harmonizacije na, pod, na področju kritja, oziroma minimalnega kritja, od katerega naprej se eh, oškodovancem dodeli očkodnina. To je vsebina 9. člena. S tem bomo pri, ustvarili več jasnosti, ker 13 držav članic na tem področju še nima usklajenih pravil. Zelo dobro bi tudi eh, razmisliti o pragovih, od katerih so upravičenci dejansko upravičeni do očkodnin. Prav tako menimo, da bi morali biti bolj ambiciozni, ko gre za varstvo potrošnikov. Na to se navezuje 16. člen. V tem členu sicer komisija predlaga dobre uh, ideje, ampak zdi se nam, da bi lahko bili še bolj ambiciozni. Morda bi res lahko upoštevali tudi zgodovino posameznega zavarovanca iz prejšnje države članice, če se ta preseli in potem to upoštevali pri sklenitvi novih zavarovanj. Nikakor pa ne smemo tu umivati transparentnosti in upam, gospa predsedujoča, da sem pravilno razumela tudi vaš komentar. Dejali ste, da se tudi vi strinjate z nami v tem pogledu. Pri reviziji te direktive moramo res uh, ustrezno prenesti sistem bonusov in malusov na evropsko raven, tako da bodo ti uh, lahko prenešeni iz ene države v drugo. Sistem mora biti varen, mora biti jasen in mora biti zanesljiv. Ob koncu pa bi se še zahvalila komisiji za odziv na vprašanja parlamenta. Sama sem jih poslala komisiji, ampak še vedno mi ni povsem jasno, kako se bi revizija nanašala na primere, ko naprimer lastniki vozil vozila sami odjavijo iz prometa, eh, v primeru, ko ne morejo več voziti eh, vozil, ko so mm, um, naprimer Eh, ovirani, gibalno ovirani ali, ali kako drugače. Sodba Giuliano 4. septembra govori o postopku deregistracije, ampak to ni vedno izvedljivo. Uh, sodba sodišča je bila objavljena potem, ko smo dobili predlog komisije, zato me zanima, kakšne so posledice te sodbe na predlog revizije. Zdaj pa res zadnji komentar. Ne želim si, da bi področje uporabe direktive preveč širili. Če bi to povezali zgolj z vozili, za katere velja homologacija, bi bilo to dovolj. Razumem sicer vaš pristop, ampak mislim, da moramo bolj uh, gledati na žrtve, ki lahko nastane zaradi teh nesreč ali nepravilnosti, kot pa da bi se posvečali samo naprimer napredkom v tehnologiji in pa mora biti ni uporabi uh, teh novih tehnologij pri zavarovanjih. Hvala. Hvala. V imenu EKR. Dan Dalton. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz predlagam, oh, pardon, podpiram predlog sprememb te direktive, sploh zaradi sod, sodišča, ki so bile nedavno izrečene. Zavarovalniška zakonodaja na tem področju je izjemno pomembna. Seveda pa je v različnih državah razumemo na različen način in posledično tudi predlagam oziroma podpiram predloge sprememb komisije, naprimer členu 1a, kjer se področje uporabe jasno določa. Gre za prevozne sredstva, ampak ni mi še posebno jasno, kakšne bi bile posledice tega predloga za sektor eh, eh, kmetijskih vozil oziroma za kmetijska vozila in pa za vozila, ki se uporabljajo pri motošportih. Eh, zavarovanje za odgovornost tretjih strani je novo v tem kontekstu. Enako velja tudi za e-kolesa in druga e-prevozna sredstva, kot so e-skuterji. Mm, predstavniki industrije so mi dejali, da bi ta predlog imel posledice, ki bi bile tako hude, da bi morda morali svoje dejavnosti izvajati eh, eh, nezakonito v prihodnje, če bi predlog obveljal. V državah, kjer se odgovornost eh, za kjer se odgovornost, oziroma zavarovanje odgovornosti tretjih oseb že izvaja tudi na področju motošporta, pravijo, da imajo s tem precej negativne izkušnje. In zato mislim, da takšnih predlogov ne bi imelo smisla podpirati na evropski ravni. Tudi kmetje bodo imeli precej težav na področju zavarovanja, sploh ko gre za zavarovanje eh, visoko tehnoloških eh, strojev in naprav, ki se jih ki se na cestah znajde zelo redko, kot so kombajni. Eh, zavarovanje bi bilo izjemno visoko, kar bi negativno vplivalo na kmete. Kmetje v nekaterih državah, naprimer v Združenem kraljestvu, že morajo imeti ustrezna zavarovanja za uporabo motornih vozil na zasebnih eh, zemliščih. Eh, zavarovanje motornih vozil pa ne sodi med ta zavarovanja. Mislim, da moramo tu najti ustrezno pot. Kajti, če bomo sledili samo, kar predlaga komisija, potem se bojim, da naša skupina tega ne bi mogla podpreti. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, potem bom dala besedo Martinu Merlinu, predstavniku Evropske komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Gospe in gospode, lep pozdrav. V imenu gospoda Merlana se moram upravičiti, ker mu ni uspelo priti. Sem Marek Lisi eh, in sem zaposlen v Evropski komisiji v enoti, ki je bila zadolžena za pripravo tega predloga. In skušal bom na vaše komentarje odgovoriti kar se da hitro. Najprej bi se seveda zahvalil vašemu odboru za te pozitivne povratne informacije v zvezi s predlogom. Gre za direktivo, ki izvira iz 70 let prejšnjega stoletja in skozi čas smo direktivo nadgrajevali, spreminjali in s tem skušali izboljšati zaščito eh, žrtev prometnih nesreč. Pripričan sem, da, številni, da se številni evropski državljani želijo, da bi to tradicijo še nadaljevali in da bi direktivo izboljšali do te mere, da bi zaščita žrtev prometnih sreč bila še eh, višja. Kar pa zadeva vaše komentarje, pa bi najprej eh, omenil nesistematične preglede ustreznega zavarovanja oziroma varstva podatkov pri teh nesistematičnih pregledih. Vsi se zavedamo, da je varstvo podatkov izjemno občutljiva tema. In kakršni koli vaši predloge z tega področja bi bili dobrodošli. Izmenjava informacij in pa povezava zavarovalniških podatkov z podatki o prometnih prekrških pa je nekoliko bolj občutljiva tema in tu bi morali vprašati naše pravnike, ali je to sploh možno. Omenjena direktiva je bila sprejeta na podlagi druge pravne podlage in ne vem, ali bi lahko oboje kar združili oziroma eh, direktivi tako spremenili, da bi podatki bili, eh, do, torej, da bi lahko te podatke dopolnilno eh, vnašali v sistem. Če grem naprej, omenjali ste določena vozila, naprimer elektronska eh, e-kolesa. Ta ne sodijo v področju uporabe direktive zaradi sodbe Evropskega sodišča. Uh, prej smo jih eh, vnesli v direktivo, zdaj pa jih eh, v direktivi ni več. Gre za nova vozila, eh, za katera še nismo vedeli, ali bi jih dejansko uvrstili v področje uporabe ali ne. Nekatere države predlagajo obvezno zavarovanje e-koles, zato ker se število nesreč povezanih z e-kolesi viša. Nekateri deležniki so nam že dejali, da bi bilo bolje e-kolesa izuzeti iz področja uporabe, ampak to ni v naši pristojnosti, to je v pristojnosti držav članic, ker je to odvisno od sistema eh, očkodnin za žrtve in pomeni nesreč. E-kolesa zame sploh niso kolesa, to so v bistvu motorna kolesa. Morda so to motorna kolesa zelo eh, nizko zelo majhno močjo, ampak iz več zornih kotov lahko to gledamo na različne načine. Dobro, iz okoljskega zornega kota morda to res ni eh, motorno kolo, ampak e-kolesa eh, e so lahko tudi nevarna. V primeru prometnih nesreč, naprimer. Pri teh eh, primerih se vedno vprašamo, ali lahko naprimer, s tem vozilom koga ubijemo, koga poškodujemo oziroma ali lahko eh, pride do resne mm, materialne škode. Zdaj, kolesi lahko sicer pride do kakšnih prometnih nesreč, ampak najverjetneje večje materialne škode zaradi njih ne bo. Vsaj ne neposredne. Potem poškodbe, kar je ponavadi najbolj uh, pereča skupina nesreč. Če nekoga povozite z e-kolesom, lahko in to potem eh, povzroči neke trajne eh, posledice, trajne poškodbe, lahko pride tudi do zelo visokih odškodnin. Zato bi vas morda prosil, da na celotno problematiko vedno gledate iz zornega kota žrtev. Lahko se zgodi, da so posledice določene prometne nesreče res zelo hude in posledično pride do visokih odškodnin. Zato bi morda e-kolesa lahko uvrstili v direktivo. Ampak, kot rečeno, kar zdaj je povezavo z eh, homologacijskimi postopki, obstaja v direktivi nekaj več eh, meril. Gre za vrsto vozil, gre za časovno obdobje gre za potrebo po spremembah direktive. In če se države odločijo, da določene kategorije vozil pač niso tvegane, jih ni treba uporabljati v okviru te direktive. Postopki so torej posebno drugačni kot pa v primeru homologacije. Če za primer svetu vzamemo e-kolesa, lahko vidimo, da eh, nekatera e-kolesa potrebuje homologacijo, gre za ekolesa, lahko, s katerimi lahko potujemo hitreje kot 25 km na uro. Spet druga, pa eh, morda ne potrebuje homologacije, je pa treba pri njih izvesti in preverjanje skladnosti in tako naprej. Pa še nekaj glede ekoles. Eh, zelo pogosto gre tudi za e-kolesa, s katerim lahko prevažamo ljudi, ne samo, torej jih ne uporabljamo samo sami. V mislih imam e-kolesa, ki ima spredaj tiste velike škatle za prevoz otrok. In tudi v tem primeru je treba vedeti, da gre za zavarovanje, ki velja ne samo za voznika, ampak tudi za potnike. Toliko o e-kolesih in pa homologacijah. E, eh, motošporti pa so spet tretja kategorija, ki jo moramo obravnavati drugače v okviru pogajanj se bo to zgodilo, prepričan sem. Razvoj sodne prakse na tem področju ni dovolj jasen, da bi se lahko jasno odločili, ali je motošport zajeti v direktivi ali pa ne. To je drugače kot pa naprimer pri kmetijskih ali gospodarskih vozilih. Kajti najnovejša sodna praksa temeli predvsem na dejavnosti, oziroma se ravna po dejavnosti. Če gre za neko vozilo, ki se uporablja kot stroj, kot mehanizacija, potem eh, zavarovanje odgovornosti eh, ni primarno eh, ali saj se ne uporablja primarno v tem primeru. Pri motošportih pa je lahko drugače, kajti gre naprimer za tekmovanje turistov, kjer lahko pride do škode eh, na motorjih, na avtomobilih drugih udeležencev ali pa tudi do poškodb drugih. Uh, udeležencev. Tako da je to spet drugače. O tem bomo še govorili. Potem komentar glede uporabe vozil na zasebnih zemljiščih. Direktiva trenutno ne razlikuje med javnimi ali zasebnimi površinami. Prepričan sem, da nekatere države v svojih zakonodajah imajo takšne razlike, gre za tako imenovano teritorijalno področje uporabe zakonodaje z področja zavarovanja motornih vozil. In če se bomo odločili za takšno razlikovanje, bomo morali biti zelo previdni. Za nas je razlika med javnimi in zasebnimi površinami precej. Eh, Ne, jasno. Dobro, morda bi lahko res raz, govorili o različnih eh, kategorijah površin, ampak ne vem, ali se res želite iti po tej poti. Ne glede na to, na kateri vrsti površin se je zgodila nesreča, to še ne nujno bojim, da bo neka žrtev bona fide zaščitena oziroma upravičena do, do očkodnine. Naprimer, če vas nekdo poškoduje na parkirišču, ki je v zasebni lasti, to še ne pomeni, da je to nujno pomeni odškodnino. Insolventnost. V primeru insolventnosti imamo tri merila, ki mora biti spolnjena, da pride do odškodnine zgodi se lahko, da uh, oškodovanec ali uh, poškodovanec v tem primeru sploh ne ve, v kakem pravnem stanju je trenutno njegova zarvalnica, pričakuje očkodnino, ampak zaradi insolventnosti te očkodnine ne dobi kar nekaj let. Ravno zaradi takšnih primerih smo želeli ustvariti neko varnostno mrežo, s katero bi zagotovili, da bi eh, oškodovanci dobili očkodnino tudi v primeru, ko pravni status zarvalnice ni posem jasen. Morda bi besedilo veljalo tu res spremeniti, ampak zdi se mi, da m, mm, bi kljub tem spremembam prišli do enake situacije kot pa danes. Potem ali eh, m, mm, najviše, najniže stopne e, eh, jamstva predstavljajo ustrezne pragove ali ne, to sem v tem trenutku ne bi spuščal. Potem pa eh, nedavna sodba v primeru Giuliana. Tudi to je zanimivo vprašanje. Seveda lahko razmišljamo o posledicah te sodbe. V nasprotju s tremi primeri, ki jih eh, omenjamo v direktivi, se ta primer nanaša na kraj nesreče. Vprašanje je bilo povezano predvsem s tem, ali, ob, je, ali obstaja jamstvo glede na kraj nesreče oziroma glede na vozilo, ki so bila udeležena v nesreči. Primer Juliana Mm, je pa povezan s tem, ali je nekdo od, torej upravičen odškodnine, glede na to, da je bilo vozilo parkirano na zasebnem zemljišču. Pravniki menijo, da ta sodba ne bo problematična in morda bi jo lahko zato tudi uh, upoštevali v direktivi. Ločeno, če ne drugače. Tako, to je vse z moje strani. Hvala. Ne, če hvala, mislim, da se bomo morali pogovoriti še o določenih aspektih, ki ste jih omenili. Zlasti vprašanje, ki so jih omenili kolegi iz skupine, skupine SND, zasebna cesta, javna cesta, bom jaz kot potrošnica videla nekaj razliko v tem. Omenili pa ste tudi, zakaj bi morali e-kolesa in eh, druge vrste vozil na električni pogon vključiti v področju porabe, nisem pa sem prepričana. Vaši argumenti vas me niso prepričali. No, imate kakšne podatke glede na sreč, ki so jih povzročila e-kolesa? Bi lahko te podatke predložili tudi a, eh, našemu odboru? Kot rečeno, se bodo razprave nadaljevale. Osnutek poročila bo prevod uh, na 16. oktober. Osnutek uh, poročila bomo obravnavali 21. novembra. Šest, 27. november je rok za predloge sprememb, na imku pa naj bi 29. januarja potem o tem tudi glasovali. Prav, gremo naprej, naslednja točka na dnevnem redu. Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027. poreva, poročevalke gospe Gephardt ni. Uh, and she is not present, but I understand that Mr. O'Connor will step in. So please, the floor is yours. Thank you, Chair. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde das gerne auf Deutsch vortragen. Hvala, gospa predsedujoča. Če dovolite, bi v Nemščini prebral to, kar mi je predala eh, poročevalka ki je hkrati tudi podpredsednica tega odbora in ki v tej funkciji trenutno potuje nekje po Evropi. Digitalna Evropa je program, ki bo um, namenjen prenovi številnih vidikov našega življenja. Gre za mnenje, ki. Eh, eh, je pripravljeno ali bo pripravljeno za to, da lahko dopolnimo eh, naše projekte na področju digitalne infrastrukture. Tu gre predvsem za področje visoko zmogljivih računalnikov, eh, umetne inteligence, eh, digitalne in kibernetske varnosti in pa tudi uporabo interoperabilnih rešitev na področju javnega sektorja. Uporaba takšne trajnostne digitalne infrastrukture lahko pripomore k višjemu standardu prebivalce Evropske unije. Trenutno smo prejeli 216 predlogov sprememb. Velika eh, večina teh predlogov sprememb se nanaša na posamezne programske cilje v členih 4 do 8, potem eh, nanašajo se tudi na člen 16, na eh, člen 20 in pa tudi na evalvacijo programa v členu 24. Poraževalka pripravlja tudi kompromisne predloge sprememb v zvezi s tem, kar sem omenil. In tehnična obravnava teh bo potekala prihodnji ponedeljek. Poraževalka je tudi prepričana, da bomo v nadaljevanju pogajanj do 5. novembra lahko ustvarili srezno mnenje, ki bo predloženo pristojnemu odboru ITRE. Kot rečeno, gre za pomembne programske cilje, kot so digitalna eh, in kibernetska inteligenca, umetna inteligenca, kibernetska varnost uh, in digitalna uh, povezanost, kar bo, uh, kot rečeno, okrepilo delovanje Evropske unije na tem področju. Naprimer, koristno bo tudi v izobraževanju pri pridobivanju digitalnih kompetenc. Kot običajno pri teh programih lahko poleg držav članic v teh programih sodelujejo tudi tretje države, kot so države, ki se pridružuje Evropski uniji ali pa države EFTE. Morbitne omejitve pri sodelovanju niso smiselne. Lahko pa bi morda ta program uh, skušali uskladiti s programi, kot so uh, obzorje Evropa ali drugimi. Program, uh, vzpostavitev programa za digitalno Evropo pa tudi ni uh, klasičen postopek um, kot ustanovitev drugih programov, kajti gre za horizontalno eh, rešitev, ki bo združljiva z vsemi že obstoječimi programi. Prav tako si želimo, da ne bi prišlo do oviranja morebitnih eh, izvozov eh, evropskih digitalnih rešitev, ker je to oviranje naše proste trgovine. Hvala. Hvala. Zdaj pa predstavljam e ILS-a Eva Majl, ki uh, govori v imenu gospoda Lopeza. Eva. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, poročevalc oziroma kolega, ki eh, zastopa poročevalca v imenu kolega Lopeza ki ga danes, danes, ki ga danes z nami ni, bom predstavila predloge sprememb temu poročilu. V imenu poročevalca Senca bi si poročevalki zahvalila za poročilo, ki je zelo dobra osnova za to, da bomo zgradili močen in odporen notranji trg, prav tako bomo vzpostavili nove sinergije na digitalnem področju, ustvarili več delovnih eh, mest in eh, več bogatstva. Strinjam se s poročevalko glede eh, proračuna, ki ga je predlagala komisija. Strinjam se tudi s tem pozivom, da države članice zagotovijo svoja finančna sredstva, zato da bomo lahko ulagali v tem področju. 136 amadmajev imamo in 60 izmed teh je uležila skupina ALS. E Zato uh, sem prepričana, da bomo dosegli dobre kompromise, s katerimi bomo postali jasno sporočilo notranjemu trgu. In potem to, to tudi vključili v končno poročilo. V tem programu želimo okrepiti zmogljivosti Evropske unije pri visoko zmogljivem računalništvu, kibernetski varnosti, umetni inteligenci, napredni, predna, naprednih eh, digitalnih kompetencah in uporabi eh, digitalnih veščin v širšem prebivalstvu. Ta evropski program potrebujemo za usklajevanje ukrepov, zato da bi se lahko učinkovito odzvali na vse izzive, ki bodo nastali zaradi tehnološke preobrazbe. Gospod Lopes tudi sprav tako opozarja na določene zamisli, ki bi jih morali vključiti v končno mnenje imka, naprimer digitalizacija javne uprave. Zagotoviti bi morali, da Je to povezano tudi z umetno inteligenco, potem bi morali vključiti še sklic na samozaposlene in podjetnike, ki že tako in tako predstavljajo večino eh, skupnosti MSP, tako da je prav, da jih eksplicitno tudi omenimo, zato da bi jih upoštevali pri a, eh, a, eh, financiranju. Prav tako bi morali na seznam naprednih digitalnih in tehnologij vključiti računalništvo v oblaku in pa zaščito podatkov. Prav tako bi morali ukrepiti že obstoječe sektorje za umetno inteligenco, naprimer proizvodnja, zdravstvena urodja, vesolska tehnologija, kibernetska urodja, Kar zadeva napredne digitalne veščine, pa bi želeli povdariti to, da bi morali v okviru programa usposobiti nove delavce ali pa posodobiti veščine že obstoječih in izkušenih delavcev. Prav tako bi morali organizirati uh, usposabljanja za učitelje, zaposlene in samozaposlene. Prav tako bi želeli izpostaviti to, da bi morali digitalna inovacijska središča odpreti za vse akterje, vseh velikosti, zato da bi prišlo do pozitivnih sekundarnih učinkov, s katerimi bodo digitalne inovacije še bolj razširjene. Prav tako bi želela opozoriti na to, da bi poročevalec CLS želel, da imamo preprost, učinkovit, a hkrati tudi inkluzivni in transparenten inštrument. Hvala.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 hvala pa tudi za pripravo glasovalnih seznamov. Delo v tem dokumentu poteka res zelo hitro in zato bi se tudi zahvalil poročevalki za uh, to hitrost. Trenutno glasovalne sezname še popravljamo, prilagajamo in prepričan sem, da bo skupina EKR uložila pri tem predlogu tudi največ predlogov sprememb. imamo nekaj vprašanj, naprimer, ko gre za mm, zasebno sfero pri uporabi uh, umetne inteligence. Naprimer, če si pogledate predlog sprememb, spremembe 112, ki so ga uložili zeleni, bi lahko rekli, da takšni predlogi nimajo ravno dodane vrednosti. Tudi opredelitev pojma digitalne navedbe ni dobra. Mislim, da ne moremo govoriti o kakšnem širšem pomenu. Podpiramo tudi tiste predloge sprememb, ki eh, bodo v prid majhnim in srednje velikim podjetjem. Kajti danes je tako, da Eh, institucije Evropske unije niso najbolj naklonjene mm, poslovanju MSP-jev na tem področju, nekaterih držav članica, kajti te eh, države mm, same MSP-jem ne morejo omogočiti finančnih sredstev, ki jih potrebujejo. To velja sploh za nekatere vzhodne države članice. Prav tako si želimo, da bi prišlo do više stopne standardizacije Eh, teh tehnologij na ravni Evropske unije. Kakorkoli, mislim, da bomo vseeno lahko konstruktivno sodelovali in izdelali kar precej kompromisnih predlogov. In upamo tudi, da bo poročevalka do naših predlogov, kar se da odprta. Imamo enak cilj in sicer program čim prej sprejeti in potem tudi na horizontalni način čim prej uporabljati. Okay, thank you very much. Uh, any other political group? Hvala. Bi se želel oglasiti še kdo v imenu kakšne politične skupine? Ne, ni nikogar, prav? Komisija? Ne, nikogar ni za komisijo, prav. Po, oziroma 5. novembra, oziroma 21. novembra ne bi glasovali na ITRE v zvezi s tem, da se je. To je pa tudi vse, ne? Prav? Odlično čez pet minut pa bomo začeli sejo koordinatorjev. Vse ostale, z vsemi ostalimi pa se vidimo jutri.